komisije o zaključkih Evropskega sveta z dne 29. in 30. oktobra 2009, vključno z imenovanjem in pristojnostmi predsednika Evropskega sveta in visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednika komisije, kakor tudi sestavo nove komisije. Za prisotnost zahvaljujem predsedniku vlade Reinfeldu in predsedniku komisije Barozu. Najprej dajem besedo v imenu sveta predsedniku vlade gospodu Reinfeldu. Gospod eh, predsednik vlade, beseda je vaša. Thank you, Mr. Hvala, gospod predsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Vesel sem, da sem lahko spet med vami in da vam poročam o rezultatih zelo zapletenega in izzivov polnega zasedanja Evropskega sveta. Naj vam razložim, kako je izgledala situacija pred Evropskim svetom. Bili smo v stalnem stiku s Prago in tudi drugimi glavnimi mesti. Kako bi lahko rešili češko zahtevo v zvezi z listino temeljnih pravic? Bilo je veliko različnih mnen in veliko pozivov po izuzetih in posebnih pomislikih iz različnih držav članic. V nasprotju s tem smo dobili jasno sporočilo o podnebnih spremembah. Številne države članice so jasno povedale, da se niso pripravljene zavezati k dejanskim številkam o financiranju podnebnih sprememb, to pomeni o tem, kako financirati prilagajanje in blaženje prizadevanj v državah v razvoju. Na podlagi tega sem več kot zadovoljen z rezultati zasedanja. Naj vam povem samo najpomembnejše stvari. Naš cilj na Evropskem svetu je bil v luči bližajoče se konference o podnebnih spremembah v Kbnhavnu, da bi še naprej bili vodilni na področju podnebnih sprememb. Naj ne smemo imeti iluzij, pogajanja so bila dolga in težka, ampak na koncu smo podprli oceno komisije stotih milijard letno do leta 2020. Ocena je bila prav tako, da bi morala biti raven mednarodne podpore v rangu 22 do 50 milijard evrov vsako leto. Leto 2020 je samo 10 let oddaljeno. Mi moramo biti hitrejši. Poleg tega je svet zapisal, da ob tem potrebujemo 5 do 7 milijard evrov letno globalnega financiranja v letih od 2010 do 2012. Dokončno številko bomo določili v okviru konference v Köpenhavnu. Države članice EU so pripravljene prispevati svoj delež, če tudi drugi pomembni akteri spremejo podobne cilje. Zelo zadovoljen sem, da smo na tem Evropskem svetu dosegli sporazum o mandatu v zvezi s tem. Pred nekaj dnevi sem govoril s premijerjem Singom na vrhu Indija-EU v New Delhiju. Predtem pa sem prav tako govoril s predsednikom Obamo na vrhu EU Združene države v Washingtonu. Zahvaljujoč dogovorom na Evropskem svetu je Evropska unija imela zelo močan položaj v pogajanjih. Naša enotnost nam je dala kredibilnost, da spodbujamo druge. Lahko smo predstavili svoje zaveze in lahko smo izrazili svoje pričakovanja. In še enkrat smo bili vodilni v zvezi z vprašanjem, ki je pomembno za vse državljane. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, prejšnji teden smo govorili tudi o gospodarskem in finančnem stanju. Čeprav obstajajo določeni znaki izboljšanja v svetovnem gospodarstvu, je Evropski svet poudaril, da ne smemo sedeti na lovorikah. Naslednje leto so vse razen ene držav članic v tveganju, da prestopijo triodstotni prak primankljaja oziroma primankljaja 3 odstotkov. In na začetku, od začetka leta 2008 se je naš skupni BDP zmanjšal za 4,7 odstotkov. To so zelo močni razlogi za to, da moramo še naprej podpirati oživitev gospodarstva in še naprej moramo delati na strategijah izhoda. Na Evropskem svetu smo dosegli velik napredek pri krepitvi finančnega nadzora. Dosegli smo širok sporazum o vzpostavitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja. Predsedstvo bo sedaj začelo razpravljati o predlogih s parlamentom. Želimo doseči dogovor o svežnju za novo nadzorno strukturo. Poskrbeti želimo, da se ne bo ponovila finančna kriza, ki smo jo pravkar vsi občutili. Za vsem tem se moramo posvetiti na obvarovanje delovnih mest. Več kot 5 milijonov evropejcev je že izgubilo njihova, svoje delovna mesta in veliko več jih je še ogroženih z brezposobnostjo. Ko sem predstavljal prednostne naloge švedskega predsedstva 15. julija, sem rekel, da mora Evropska unija iz krize iziti močnejša. Povedal sem vam, da je rešitev gospodarske in finančne krize ena od naših najpomembnejših nalog. Še vedno je tako. Zato se bomo na Evropskem svetu v decembru še enkrat pogovarjali o teh pomembnih vprašanjih. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, naslednja pomembna tema na srečanju je bila strategija za regijo Balskega morja. To je strategija, ki temelji na pobudi tega parlamenta. Naša ambicija s to strategijo je, da bi rešili nujne okoljske izzive povezane z Balskim morjem in prispevali tudi k gospodarskemu uspehu te regije. Prepričan sem, da bo ta pobuda prav tako pozitivno pobudala na druge dele, pozitivno vplivala na druge dele Evrope, združila bo regije in pozitivno prispevala k konkurenčnosti Evrope kot celote. Prav tako smo razpravljali o pravosodju in notranjih zadevah. Pozdravili smo napredek, ki smo ga dosegli pri izvajanju ukrepov v zvezi z nezakonitim priseljevanjem v sredozemljo. Prav tako smo zahtevali več dela na številnih specifičnih področjih. Spoštovani poslanci, vem, da želite govoriti tudi o institucionalnih zadevah danes popovdan. Seveda, tudi o tem smo govorili. In eno od ključnih vprašanj je bilo, kako zagotoviti hiter začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe, kar je nujno, če se želimo spopasti z izzivi, s katerimi se soočamo. Posvetovanj je bilo veliko in bila so zelo zapletena ampak na koncu smo, nam je uspelo zagotoviti sprejetje zahteve Republike Češke. S tem, ko smo zagotovili ta dogovor, je predsednik Václav Klaus bil pripravljen podpisati pogodbo in, kakor veste, je to tudi storil pred enim tednom. Končni instrument ratifikacije bo Češka kmalo deponirala pri italijanskih oblasteh. To pomeni, da bo Lizbonska pogodba stopila v veljavo 1. decembra. Vem, da vas je velika večina tukaj danes zadovoljnih, tako kakor sem jaz. In končno je to dolgo poglavje priprav na institucionalno reformo končano. Evropski svet je ocenil tudi druge priprave na pogodbo. Strinjali smo se o smernicah za Evropsko službo za zonanje delovanje in prihodnega visokega predstavnika smo pozvali, da predlaga prihodnjo organizacijo in vodenje te službe. Sedaj pa vprašanje imen. Nekdo mora zapolniti sedeže, ki jih ustvarja Lizbonska pogodba in z vami moramo imenovati tudi novo komisijo. Z vodi držav in vlad se bom srečal 19. novembra, zato da bi imenovali osebe, ki bodo imele položaje, ki jih ustvarja ta pogodba. Naj poudarim, da se bo imenovanje visokega predstavnika moralo zgoditi pred tem, ko imenujemo komisijo in pred tem bomo morali seveda imeti ustrezne stike s parlamentom. Kakor veste, bo ta oseba tudi podpredsednik oziroma podpredsednica naslednje komisije in ta oseba, to osebo bo moral potrditi tudi parlament. Ne želim vnaprej določati, kdo bodo te osebe, ampak želim povedati naslednje. Ni pomembno samo ime, ampak tudi to, kaj bo ta oseba počela in kako bo to počela. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, prejšnji tedenski Evropski svet nam je omogočil občuten napredek, ne samo o enem ključnem vprašanju, ampak o več ključnih vprašanjih. To so vprašanja, ki so zelo pomembna za prihodnost Evrope, pomembna za prihodnost tega planeta. Hvaležen sem kolegom za konstruktivn pristop k izzivom, s katerimi se skupaj soočamo. Ampak Vsi vemo, da je treba storiti še veliko. Obljubljam vam, da bodo prihajajoči tedni zelo natrpani in veselim se že nadaljnega sodelovanja s tem parlamentom o številnih pomembnih vprašanjih. Srečanje v Köbenhavnu je samo 25 dni stran in gospodarska kriza še zdaleč ni končana. Ampak imamo trdno stališče v podnebnih pogajanjih in odločeni smo, da še naprej delamo pri ustvarjanju novih virov rasti in više stopnje zaposlovanja. In hvaležen sem vam za vašo podporo in veselim se že vaših vprašanj. Hvala. Thank you, Mr. Prime Minister. Hvala lepa, gospod predsednik vlade. Besedo pa predajam predsedniku Evropske komisije, Jose Manuelu Barozo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Naj čestitam gospodu Reinfeldu za to, da je komentiral dva vidika. Vidik politike in pa vidik institucionalnih vprašanj. Kar se tiče politike, dosežen je bil zelo pomemben sporazum glede našega ukrepanja proti podnebnim spremembam. Vemo, da so to težka vprašanja. Kaj ti? To je pač težko vprašanje, kajte gre za zelo pomembne stvari. In svet je uresničil moje prečakovanja. Dobili smo odobritev tega, kar je predlagala Evropska komisija. In sporočilo je jasno. Evropska unija je pripravljena na Kopenhagen in znižali bomo naše, emifi, eh, naše emisije in financirali bomo stvari tako, kot je predlagala komisija septembra in dolgoročno bomo začeli s financiranjem. Če želimo, da se nam pridružijo države v razvoju z resnimi zavezami blaženja, potem morajo razvite države položiti na mizo denar. Do leta 2020 bodo države v razvoju potrebovale letno dodatnih 11 milijard evrov in to je podporil Evropski svet. Šlo bo za javno financiranje, in Evropska unija bo tako plačevala svoj pravični delež. Jasno je, da morajo drugi partnerji pokazati, da so kos resnosti naših namenov. Ne gre za to, da bo Evropska unija sprejela ukrepe in upala, da nam bodo drugi sledili. Izkoristiti moramo naše vzvode za to, da bomo iztržili kar največ in da bomo dobili globalni dogovor. Prejšnji teden sem bil v Washingtonu in v New Delhiu in spomnili so me, kako daleč sta prišla te dva partnerja v zadnjem letu. Isto velja za Kitajsko. Seveda bomo še naprej spoštovali pomembno zahtevo skupne in diferencirane odgovornosti za podnebne spremembe. Toda pred kratkim sem večkrat ponovil, vsi se soočamo z istimi težavami in Evropska unija si bo prizadevala za resne prispevke vseh akterjev. Osredotočati se moramo na končen cilj. In sicer moramo dobiti znižanje emisij, ki ga lahko tudi preverimo. In dejstvo je, da moramo omejiti segrevanje planeta na 2 stopinji Celzija. Videti je verjetno, da v Kopenhagnu ne bomo dobili sporazuma na področju vsega, kar smo zahtevali, ampak še si bomo prizadevali potrebujemo preboj v teh pogajanjih. Na koncu bo štela vsebina in ne oblika. Po mojem mnenju bi morali dobiti sporazum, ki bo temeljil na političnih zavezah in to mora hitro stopiti v veljavo. Vsi bistveni akterji morajo biti vključeni za znižanje emisij in za financiranje. Še naprej bi se morali prizadevati za končni sporazum glede zavezujoče pogodbe. Da bi to zagotovili, moramo združiti vse naše sile v preostalih tednih do Kopenhagna. Spoštovane poslanke in poslanci, pravkar smo pokazali, da če skupno ukrepamo, lahko dobimo pogodbo, ki je bila zgolj iluzija dolga leta. In to je bistveni rezultat Evropskega sveta. Omaknili smo zadnjo oviro do ratifikacije Lizbonske pogodbe. Sedaj se lahko veselimo te pogodbe, polni zaupanja, kajti kot je dejal gospod Reinfeld, Lizbonska pogodba bo začela veljati začetek naslednjega meseca. Komisija dela na izvajanju pogodbe. Komisija je sprožila posvetovanja o pobudi državljanov kot prvi konkretni korak. Rad bi se zahvalil gospodu ministerskemu predsedniku Reinfeldu, da mu je to uspelo. Švedsko predsedstvo je opravilo izredno delo, kajti uspelo mu je doseči konsens. Sedaj pa moramo rešiti problem prenosa. Ne morem sam komentirati kandidatov za predsednika Evropske komisije. Toda sem predsednik Evropske komisije in ko razmišljam o institucionalnih zadevah, upam, da bodo šefi držav in olad izbrali osebnost, ki bo lahko zagotavljala učinkovito vodstvo Evropskega sveta, ki to bo osebnost, ki bo zavezana evropskim zavezam, zadevam in ki bo zagotavljala doslednost. Torej, tako bomo lahko dolgoročno določali prioritete in ne samo za obdobje šestih mesecev. Skupna zunanja in varnostna politika bo na ta način lahko tudi pošiljala jasne signale našim partnerjem. Tesno bom sodeloval s predsednikom sveta, kajti partnerstvo bo bistvenega pomena. Zagotavljati moramo takšno skupno zunanjo in varnostno politiko, da bo predsednik Evropskega sveta predstavljal Evropsko unijo. Poleg tega moramo združiti vse pristojnosti, od gospodarstva do trgovine, od širitve do energije in pravosodja. In predsednik bo moral predstavljati Evropsko unijo skladno s pogodbo. Želim, da bo to partnerstvo delovalo, kajti želim si močne Evropske unije doma in na globalni ravni. To velja tudi za visokega predstavnika. Sam imam tu močan interes, kajti visoki predstavnik bo tudi eden podpredsednikov Evropske komisije. Na zelo pragmatični ravni, kajti imenovanje podpredsednika, visokega predstavnika in pa predlogi držav članic mi bodo omogočili, da finaliziram zadnjo fazo in da, pod, da podelim portfolje. Prepričan sem, da visokega predstavnika podpira močna služba za zunanje delovanje. To bo pomenilo, da bo Evropska komisija unesla tudi svojo strokovno znanje in to bo uneslo tudi veliko učinkovitosti v naše zunanje delovanje. In Dovolite še sledeče. Želim, da komisijo sestavljajo zavezani in odločeni proevropejski komisarji. Komisija bo imela še naprej pristojnost pobude in zagotovil bom, da bo to dejstvo. Prosim države članice, da predlagajo imena in to naj vključuje tudi ženske. In sam bom odločal o portfoljih. Portfoljev ne določamo državam, ampak osebam, ki so zavezane našemu projektu. Želim močen demokratični mandat. Zato bom spoštoval postopke Evropskega parlamenta. Zavlačevanje glede pogodbe je naš skupen izziv. Veselim se razprave na konferenciji predsednikov naslednji teden. Spoštovane poslanke in poslanci, Lizbonska pogodba nam bo omogočila, da bomo kos prečakovanjem državljanov. Vsekakor pa bo bistvena politična volja. Pogodba nam omogoča, da delujemo, to da na prvem mestu je pomembna volja, da delujemo. Evropa ki se danes tukaj predstavlja Evropa, ki je združena v enotnosti, svobodi in demokraciji, ne bi bila možna brez zavezanosti in odločnosti ljudi, ki so omogočili izredne stvari pred 20 leti. In zato moramo ohraniti duh leta 1989, še naprej moramo ohranjati isti polet in prepričan sem, da bomo na ta način uspeli. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani predsednik Evropske komisije. Prehajamo na govornike v imenu političnih skupin, najprej v imenu Evropske ljudske stranke in krščanskih demokratov, gospod eh, Jozef Dol. Spoštovani predsednik, spoštovani kolegi, Lizbonska pogodba je ratificirana strani vseh 27 držav članic Evropske unije in zdaj moramo doseči rezultate. Rezultate na področju institucij, in še posebej, kar zadeva eh, hitro zapolnitev odgovornih funkcij. Imamo tudi obveznosti, da bi dosegli cilje na področju podnebja in energetike. In eh, s podpisom češkega predsednika je, se je proces ratifikacije končno zaključil. In hvala Friedrichu Reinfeldu za to. Skupina EPP, ki je postila velik pečat na Lizbonski pogodbi, je seveda zadovoljna s potekom dogodkov, vendar mislim, da moramo zdaj nehati z monopolizacijo evropske javne razprave o institucijah, ki so zgolj orodje za doseganje političnih ciljev. Sredočiti se moramo na naše ambicije in zato si naša skupina prizadeva za to, da bi čim prej dosegel dogovor o imenih predsednika sveta in pa visokega predstavnika. In zato vas prosimo, gospod Borozo, v imenu naše skupine, da čim bodo države članice imenovale svoje kandidate, da čim prej začnete z določitvijo njihovih eh, portfeljev, da lahko upravimo tudi zaslišanja v Evropskem parlamentu, saj si želimo, da bi bila ta zaslišanja kar se da poglobljena. Predsednik eh, sveta, predsednik komisije, ne želimo, da bi razprava o osebnostih eh, zanimala le bruselski mikrokozmos. Treba se vprašati, kaj želijo naši državljani, da uredimo problem brezposlenosti, da zagotovimo usposabljanje, da pride do prijetnih presenečenj v Kopenhavnu in da bo zima 2009-2010 zima, ki jo ne bo eh, zopet zaznamovalo pomankanje plina, zaradi česar celotno celino pahnemo v težave. Rad bi vas torej vse opozoril, še posebej vas, gospod Reinfeldt, da imate obveznost, da bo evropski vlak hitel naprej s hitrostjo najhitrejših vlekov, vlakov, ne pa s hitrostjo zastarelih avtobusov. Vem, da je težko najti ravnovesje med eh, političnimi občutljivostmi posameznih držav. Geografsko uh, ravnovesje je pomembno, pomembno je tudi, pomembno so tudi druge politične paritete, ampak mislim, da moramo vendarle čim prej priti do dogovora v svetu, tako kot je naloga tega parlamenta in političnih skupin v parlamentu, da se na odgovoren način izreče o teh političnih izbirah v interesu cele Evrope. Upam, da bo to edno od uspehov švedskega predsedstva, ampak da bi do tega prišlo, je potrebno ukrepati hitro, zelo hitro. Gospod predsednik, spoštovani kolegi, kolegi, še bolj kot pri institucijah nas čas priganja pri podnebju. Le nekaj tednov nas loči od konference v Kopenhagnu in še posebej bi rad pozdravil odgovorno delovanje Evropskega sveta. Eh, ki je seveda zavezan boju proti podnebnim spremembam in zmanjšanju izpustov CO2 in želi kvantificiran cilj, kvantificiran cilj naših partnerjev, eh, kajti neodgovorno bi bilo od Evrope, če bi razgrnili vse svoje karte pred Kobenhavkom in eh, da bi potem naši prijatelji iz Kitajske, Indije, Brazilije in drugot vodili razpravo. To so tudi sile, ki morajo prevzeti svojo odgovornost v svetu. Evropa je prevzela svojo odgovornost, vendar ne more prevzeti vse odgovornosti za cel planet. V Kopenhavnu ne bo dovolj zgolj politični dogovor. To, kar bo štelo, bodo kvantificirane obveznosti držav. In spoštovani kolegi, začel sem eh, z razpravo o obveznosti doseganja rezultatov in ti rezultati so predvsem povezani z zaposlovanjem. In eno, in eno je povezano z drugim če tudi bomo prišli le do majhne rasti, je pomembno, da novo rast pospremijo tudi nova delovna mesta. Še posebej bodo pomembni odgovori na področju zagotavljanja odprtega, neprotekcionističnega ekonomskega prostora in to mora biti ključna preokupacija Evrope in njenih držav članic. In danes, gospod eh, predsednik, 20 let po padcu Berlinskega zidu, vidimo, da so može močne volje omogočili, da je zid padel. In gospod Reinfeldt, premaknite tudi šefe vlad in šefe držav, da bomo čim prej dosegli rezultat. Hvala lepa. Hvala lepa. V imenu skupine SD v Evropskem parlamentu gospod Hanes Svoboda. Hvala lepa gospod predsednik, predsednik sveta, predsednik komisije. Morda je na ključje, da imamo to razpravo neposredno po nagovoru gospoda Havla, ki je bil zelo pomemben element tega eh, procesa pred 20 leti. Eh, sam sem se eh, rodil v sovjetski coni v Avstriji, takrat spomnim se, beguncev iz leta 56, iz eh, Mačarske leta 68, z eh, Češke, naprimer kolega Ročka. In eh, tukaj gre za dopolnitev tega procesa, ki je Evropo pripeljal skupaj. Verjetno Vaclav Klaus ni imel namena, da bi načrtno podpisal Lizbonsko pogodbo ob 20. obletnici Berlinskega, paca Berlinskega zidu, ampak to je srečno ključe, da se je to zgodilo in da zdaj ta pogodba de facto. Eh, stopil v veljavo. In zdaj moramo sprejeti določene personalne odločitve. In nekako ne zavidam predsedniku sveta te naloge. Imam pa za vas prošno in vprašanje, ali ste pripravljeni v prihodnih dneh v pogovorih s šefi vlad in držav zagotoviti to, da bomo imeli tudi določeno geografsko ravnovesje. In ali ste pripravljeni tudi zagovarjati to, da bodo ženske bolj zastopane? Vem, da imamo tukaj gospod Valstrom eh, in tudi vašo ministrico za Evropo, ampak zanima me, ali se Evropa danes lahko privošči, in to velja tudi za našo frakcijo, da imamo tako malo žensk, ki nas zastopajo. Je to tista slika Evrope, ki jo želimo eh, dajati od sebe dan danes? Mislim, da ne. Seveda ne boste vi odgovorni za to, če do tega ne bo prišlo, ampak v pogovorjih seveda opozorite na to, da potrebujemo boljšo, boljšo geografsko in pa tudi mm, eh, boljšo geografsko enakost in pa tudi enako zastopanje obeh spolov v Evropi. Treba je jasno pokazati, da bo Lizbonska pogodba le z so odločitvijo tega parlamenta dejansko v polni meri stopilo veljavo. Torej, visoki predstavnik, ki je hkrati tudi podpredsednik komisije, potrebuje soglasje parlamenta in zato bomo vsekakor zelo natančno eh, preučili eh, to vprašanje. In tukaj je naša naloga pomembna. In lahko vam obljubimo, gospod predsednik komisije, da želimo, da se ta proces vodi na odgovoren način, ampak eh, prav tako moramo hitro priti do odločitev, kajti državljani in državljanke naše Evrope od nas zahtevajo, da eh, začnemo delati in ne da se mesece in mesece pogovarjamo o, o personalnih odločitvah. Še zadnja zadeva v luči finančne krize, ki ste jo omenili, kajti tudi to je nekaj, kar eh, zbuja hude skrbi. Pravite, da bo brezposnost še eh, naraščala. Pa tako ste upravičeno dojali, da moramo zagotavljati pomoč, dokler bo brezposobnost tako visoka. Ker to pričakujejo naši državljani, da ne bomo kar tako sprejeli tako visoke brezposobnosti v naši Evropi. Potem tudi razprava o finančnih transakcijah. Tudi to je verjetno pomembna razprava, ki naj bi pokazala, da imamo to za resno vprašanje. Ne zato, ker si želimo visoko stopnjo obločitve, ampak ker je treba jasno pokazati, da bomo in da želimo uporabiti vse tiste inštrumente, ki naj bi prevedli do tega, da bomo lahko preprečili špekulacije in da bomo lahko pomagali tistim bankam, ki kljub temu pridejo v krizo in da preprečimo novo krizo s tem. In mislim, da moramo dati od sebe jasna sporočila. Eh, šef eh, Goldman Sachsa je pred kratkim dejal, sem zgolj bankir, ki je odgovoren eh, Bogu. Ne vem, to je morda nekoliko cinično, ampak to kaže, s kakšno zavestjo ti ljudje delujejo. Špekulirajo v imenu Boga, če zadevo zelo primitivno povem. In mi ne želimo, da bi stvari potekle na ta način. Gre za ljudi. Ljudje je treba zaščititi pred eh, brezposobnostjo, pred špekulativnim delovanjem in upam, da bomo še pod švedskim predsedstvom lahko videli določene znake, ki bodo šli v to smer. Hvala lepa. V imenu skupine ALDE ima besedo Gij Verhofstadt. Hvala lepa, predsednik. Najprej čestitke gospodu Reinfeldu, tudi Cecilii seveda in sicer za ratifikacijo Lizbonske pogodbe. Mislim, da velja povdariti, da je zahvaljujoč vaši odločenosti prišlo do tega, zahvaljujoč vašemu smislu za kompromis je prišlo do tega. Kajti kar veliko pesimistov je bilo tudi tukaj v tej dvorani, ki so menili, da moramo pač počakati na volitve v Združenem kraljestvu in da morda celo ne bo nikoli prišlo do ratifikacije te pogodbe. Tako da hvala vam v imenu vseh za opravljeno delo. Skoraj da deset let dela smo na ta način kronali z uspehom. Prav tako hvala za razpravo danes, ki ste jo sprejeli skupaj s predsedniki političnih skupin. Gre za razpravo o profilu visokega predstavnika in pa predsednika sveta, eh, kajti to bo edina razprava na to temo vse ostalo ne vodi ravno v transparentnost. O tem je veliko govora eh, sicer v tisku in računamo tudi na tisk, da bomo zvedeli kaj več, ampak mislim, da se bo treba zamisliti nad tem, kako bi lahko zagotovili nekaj več transparentnosti v tem procesu, ki je vsekakor zelo, zelo pomemben za Evropsko unijo. In zato bi rad eh, začel nekoliko v nekoliko drugačnem vrstnem redu. In začel bi s strukturo komisije, predsednik. Kaj ti zdi se mi, da je za parlament to najpomembnejše? To je vaša, naša pristojnost, ampak eh, v sodelju z vami eh, bomo mi nadzirali delo komisije, kar pa ni eh, tako, kot zadeva predsednika, kar zadeva predsednika sveta. Torej, ko boste podali svoj predlog, bi bilo pametno, da se uporabi nekakšne grozde, ko gre za delitev pristojnosti. Štiri takšne grozde eh, skupine portfeljev v komisiji bi, mislim, da si predstavljal. Inovacije, podnebje in eh, trajnostni razvoj, to je vse tisto, kar zdajva ta področje, to področje, potem eh, pravosodje eh, in notranje zadeve in pa finančne eh, in gospodarske zadeve. To so, mislim, da te ključne grozde. In zakaj ne bi imeli podpredsednike, ki bi resnično vodili takšne vsebinske tematske skupine znotraj komisije. To mislim, da bi lahko še nadalje izboljšalo delovanje komisije pod vašim vodenjem. Prav tako se mi zdi, da je pomembno, da zagotovimo ravnovesje, kar zadeva zastopanost žensk v komisiji eh, in mislim, da je to tudi nekaj, za kar si prizadevate vi, namreč, da bi imeli tudi kandidatke in ne le kandidate za mesta v komisiji. Kar zadeva visokega predstavnika, mislim, da je tukaj najprej še to, gospod Reinfeldt, da bo to oseba, ki želi voditi koherentno, dosledno zunanjo skupnostno politiko. In to mora biti nekdo, ki bo uh, zagovarjal tudi človekove pravice in ki bo to upošteval pri vsem svojem delu. In kot tretje, mora to biti oseba, ki verjame tudi v smisel Evropske službe za zunanje delovanje, torej zunanje politiko. Torej potrebujemo nekoga, ki resnično verjame v to, da je potrebno skupno varnostno in zunanje politiko in pa vse ostale politike skupnosti integrirati. No in to me zdaj privede do tretje funkcije, ki je tista najbolj seksi funkcija, kot pravijo, to je predsednik sveta. Tukaj, gospod Reinfeldt, ima naša skupina tri mnenja, kajti podajamo lahko zgolj mnenja. Eh, svet bo na koncu odločal. Ampak eh, najprej menimo, da bi to moral biti predsedujoči in ne predsednik, torej chairman in ne president, če se smem izraziti v angleščini. Kot drugo, to mora biti nekdo, ki verjame v evropsko integracijo če bomo že volili papeža, naj bo katolik, ne? Če bomo zdaj izvolili predsednika sveta, mora to biti nekdo, ki verjame v evropsko integracijo, ne pa da je eh, volimo euroskeptika. No in kot tretje, da bo to gotovo nekdo, ki verjame v evropsko integracijo, mora to biti nekdo, ki tudi verjame v skupnostno metodo, kajti to je tista metoda, ki Evropi zagotavlja napredek. Ne eh, guvernmentalizem, torej eh, Eh, da vse stoji na vladah držav. Nekatere velike eh, države sicer ne vladijo medvladno eh, metodo in zato mislim, da moramo braniti metodo skupnosti. In v zaključek in s tem zaključujem, gospod predsednik, zaupam gospodu Reinfeldu, da bo v svetu dosegel soglasje in da bo proevropska koalicija, ki obstaja tukaj v tem parlamentu, prav tako odražena v imenovanju in delitvi funkcij. Torej kompromis, vendar pa naj ta kompromis odraža tudi to proevropsko zavezništvo, ki omogoča Evropi napredek tudi v tem parlamentu. Hvala. Hvala lepa. Besedo pa ima gospa Rebeka Harms, predsednica skupine Zelenih. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod Reinfeldt, gospod Baroso. To spominjanje zgodovinskih dogodkov izpred 20 let je to, kar je postavilo v dvomljivo luč to prepiranje o posledicah oziroma o, preteklost, o prihodnosti Lizbonske pogodbe. Vaclav Havel nam je povedal svoje besede in tudi te so zasenčile prepiranje Evropskega sveta, ki je minorno. Sedaj smo olajšani glede ratifikacije Lizbonske pogodbe po skoraj da desetih letih in vprašanje je, kaj si želijo sedaj nacionalne olade. Vsi smo ploskali Vaclavo Havlo in ko mislimo na Češko, mislimo na Vaclava Havla, pa tudi na olajšanje. Kar nam mora uspeti, je dogovor o tem, da bodo na vrhu politike Evropske unije močne osebe močne ženske in moški. Pri tem pa moramo posamezne interese posameznih držav članic potisniti v ozadje. Gospod Reinfeld, nisem v poziciji, da bi vam čestitala za to, kajti do sedaj smo dobili prepričljivo ponudbo za osebnosti, ki bi dobile mesto Eh, na vrhu Evropske unije oziroma teh kandidatov sedaj še nimamo. Približuje se Kopenhagen in številni so povdarjali uspeh, ki smo ga dosegli do sedaj, ampak s temi govorniki se ne moram strinjati. Vrnila sem se iz eh, Barcelone, iz prepravljalne konference na Kopenhagen in potrjeno je bilo, da gremo v Kopenhagen z vedno nižjimi pričakovanji. Mislim, da je narobe, da so sedaj evropejci zauzeli stališče, da smo pravzaprav storili že vse, kar je bilo možno in da so sedaj na vrsti drugi. Če merimo to, kar so evropejci do sedaj dejansko storili glede učinkovite energetske politike, glede znižene emisije odvaja, In pa, če si pogledamo, kakšne cilje za znižanje smo se določili in kaj smo pravno uredili, potem moramo ugotoviti, da ni še nič zadostno, da bi lahko dosegli cilj dveh stopin Celzije. In če bodo evropejci začeli postavljati pod vprašaj, ali dejansko potrebujemo oziroma želimo pravno zavezujoč dogovor, potem bomo postavili pod vprašanje celoten postopek, za katerega so se številni evropejci zauzemali leta. Mislim, da bi morali razmisliti o tem, s kakšnimi izjavami bomo šli v Kopenhagen. Kajti vedno me skrbi eno. Pogosto govorimo, da potrebujemo trajnostne strategije zaščito okolja, nove vire in pa novo paradigmo za evropsko gospodarsko industrijsko um, eh, paradigmo. V zvezi s tem se je izrazil tudi gospod Václav Havel. In občutek imam, da Evrop, evropejci to pogosto poudarjajo in pogosto temu tudi aplaudirajo, ampak o gospodarski krizi smo izgubili zaupanje v zelena delovna mesta, ki so delovna mesta prihodnosti. Potrebujemo trge prihodnosti in pa nova delovna mesta in bojim se, da smo evropejci tekom gospodarske krize marsikaj izgubili. Gospodarska kriza je najslabša argumentacija za to, da nimamo ambicioznih okoljskih ciljev. Zaščita okolja in pa gospodarski razvoj sta dve strani iste medalje, ampak tega ne čutimo nikjer pri odločitvah v Evropskem svetu. Hvala. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine evropskih konzervativcev in reformatorjev, gospod Timothy Kirkhope. Hvala, gospod predsednik. Najprej želim čestitati švedskemu predsedstvu v zvezi z napredkom na zadnjem Evropskem svetu v zvezi s podnebnimi spremembami. Boj proti podnebnim spremembam je ena od naših glavnih prednostnih nalog. To je eno vprašanje, kjer si želimo in pričakujemo od Evropske unije, da bo prosila vodilno vlogo v ravnoteženju dogovori o financiranju so zelo dobri in Evropska unija sedaj v dobrem položaju pred Kopenhavnom. Vendar moram omeniti tudi razpravo, ki je sedaj na vrhu evropskih dnevnih red in sicer imenovanja predsednika sveta EU in visokega predstavnika. Sedaj moramo najprej opredeliti njihova delo in naloge, potem pa moramo ugotoviti, kakšne kakovosti imajo ljudje, ki si potegujejo za ta mesta. Prav gotovo bi moral svet pozdraviti formalne nominacije in morda bi morali poslušati kandidate, tudi gospoda Ferhovstada, pred razpravo. Namesto tega se vključujemo v razpravo med vodje vlad za katere se zdi, da jih interesira samo deljenje delovnih mest, ne glede na to, ali so izhoda, zahoda, sever ali juga in ne glede na to, ali je nekdo dejansko najboljši kandidat za prevzem teh odgovornosti. Še slabše, nekateri so poskusili celo razdeliti Evropsko unijo na dva razreda državljanov in sicer, da samo posamezniki, ki prihajajo iz držav članic v šengenskem območju in iz evroobmočka, so upravičeni do tega. Mislim, da je to diskriminacija, ki ni sprejemljiva in to danes ko se spominjamo vseh tistih, ki so padli v vojnah in v tednu, ko smo se spominjali grozot kristalne noči in drugih katastrof. Sedaj smo slavili vse tiste, ki so pomagali zrušiti komunizem na polskem, ker se je vse skupaj začelo na mačarskem, v balskih državah in v državah po vsej srednji in vzhodni Evropi in seveda tudi v Berlinu gospod predsednik, gospod je predsednik, ki pravi, da se borimo za svobodo in ne za velika delovna mesta, za nekaj redkih srečnežev. For, for Hvala. Hvala lepa. Besedo ima gospod Lotar Biski v imenu skupine GUE NGL. Gospod predsednik, 27 držav članic je ratificiralo lezbonsko pogodbo. Številni to praznujejo kot velik uspeh. Ena politična skupina pa tega ne praznuje. Razloge za to sem že večkrat povdaril in tega ne bom novič storil. Dejstvo, da listina temeljnih pravic ne bo veljala za tri države članice, pomeni, da dvomim o zaščiti temeljnih pravic državljanov. To omenjam zato, ker vemo, zakaj smo se danes zbrali in pa glede na to, kar je povedal gospod Václav Havel. Ampak levica v, Evropu, v Evropi želi trajnostno in socialno in okoljoprijazno evropsko integracijo in zato bomo pogodbene podlage v tem smislu še naprej uporabljali. To smo počeli do sedaj in s tem bomo nadaljevali. Sedaj bo Evropski parlament dobil več pravic in to pozdravljam. Tudi šefi držav in vlad bi dobro storili, če bi se zauzemali za več konkretne politike. Največji izziv, s katerim se sooča svet, so podnebne spremembe. In sedaj se bliža konferenca o Kopenhagnu. Na tej poti do konference pa je Evropska unija izgubila vodilno vlogo, ki si, jo, ki si jo je sama zadala. Kaj ti vsebinske zaveze k znižanju emisij CO2 ja ne ustrezajo nujnostim. Poleg tega ni sprejemljivo, da države članice Evropske unije ne želijo prevzeti finančnih odgovornosti in to na posem očiten način. In to je nespremljiv položaj. Ne gre za to, ali bo sedaj Švedska postala predelovalka vina. Gre konkretno za preživetje in pa za mir na tem svetu. Že danes podnebne spremembe trosijo lakoto in revščino in številni ljudje bežijo iz svojih domov. Nedvomno ste številni v tej dvorani že govorili o izzivih, ki jih ni moč obvladati na nacionalni ravni podnebne spremembe, mir in revščina. In to so ti izzivi. Če Evropska unija ne bo delovala vzorno in dosledno, potem mednarodno ne bo sprejeta. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima William, the Earl of Dartmouth, v imenu skupine AFD. E Hvala lepa, gospod predsednik parlamenta. Novo mesto predsednika sveta, s katerim smo tako obstali obsedeni, je imenovanje samo za dve leti in pol z zelo malo opredeljenimi pristojnostmi. Zato mora nekdo gospodu Tonijo Bleru povedati, da ne bo preveč razočaran, če tega mesta ne bo dobil. Po Lizboni bo tisti pravi car, pravi cesar in tisti, ki je najbolj glavni, je dejansko gospod predsednik komisije, naš dragi gospod Barozo vendar v zvezi z novim visokim predstavnikom je stvar drugačna. Velik proračun obstaja za odpiranje novih diplomatskih misij in povdariti moram, da je obstoj mesta visokega predstavnika EU takšno, da ogroža trajna mesta Združenega kraljestva in Francije v sedež varnostnem svetu Združenih narodov. Ampak problem ni premalo diplomatskih misij, ampak preveč brezposelnih. Poslanci tukaj praznujejo 20. obletnico pacva berlinskega zidu in prav je tako, vendar sedaj imamo nov berlinski zid, ne na mejah držav, ampak v državah. Ta zid obstaja med poklicnimi politiki, političnega establishmenta in navadnimi ljudmi. Sedaj je prepozno, gospod Ferhovsta, da zahtevamo preglednost. Ne kateri tukaj smo, ki še vedno zagovarjamo ljudi in govorimo v imenu ljudi in govorimo proti tem institucijam, ki so, kako je naša skupina že veliko krat povedala, nimajo demokratične legitimnosti. Hvala. Uh, uh, Hvala lepa. V imenu nepovezanih poslancev Hans-Peter Martin. Er- Demokracija potrebuje revolucijo in to ni nikoli narobe. Kolega, predgovornik in ravno vi v švedskem predsedstvu bi lahko predstavljali vzgled in lahko bi nam povedali, kako so stvari. Sedaj se od, odvija igra za mesto visokega predstavnika. Francija in Nemčija postavljata slab vzgled. Imamo kvalificirane ljudi, ki pa nimajo nobenih možnosti za to mesto. Sedaj je Lizbonska pogodba sprejeta in bodite pošteni in ugotovite, da potrebujemo jasnejše in preglednejše strukture za komisijo. In to bi moralo biti možno, da bi našli razumne in sposobne ljudi za takšno mesto. Hvala. Hvala lepa za vaš prispevek. Besedo ima predsednik vlade Fredrik Reinfeldt. Izvolite. Hvala lepa za zelo dragocene komentarje in vprašanje. Nekdo je že povedal, da je zelo dolgo trajalo, da smo dobili ratifikacijo v vseh 27 državah, zelo dolgo smo govorili o tej pogodbi in potem dobim vprašanja, kako smo lahko tako hitro ustavo postavili na stran. Ampak svoje delo utemeljujem na pogodbah. Tam je bilo navedeno, da je odločujoče organ za mesto predsednika sveta, da so to vlade. In tako je zapisano v pogodbah. K temu lahko dodamo tudi naslednje. Problem je ta, da so ljudje, ki se trenutno omenjajo, da so že premijeji v svojih državah članicah. Zelo težko se je uh, prikazati kot kandidat za mesto, ki ga morda ne boš dobil. Ljudem bi dejansko rekli, pripravljen sem zapustiti državo, potem pa bi prišli nazaj in rekli, še vedno sem tukaj. Mislim, da je to dejavnik pri tem vprašanju. Ampak kar zadeva visokega predstavnika, tam je več preglednosti, več razprave, kajti to bo del komisije, to bo del odločitve po predstavitvah v parlamentu. Ampak, če odgovorim gospodu Svobodi, v pogodbi je jasno napisano, da bo od 1. decembra, ko bo začela veljati, bo visok predstavnik takoj prevzel svoje obveznosti, vendar mora biti potrjen tudi v Evropskem parlamentu. To je zelo zapleteno, ampak, kako sem povedal že zadnjič, nikoli ni bilo mišljeno, da bi stvar potekala tako, kot poteka zdaj stvar naj bi veljala že pred švedskim predsedstvom. In to je zelo postopek, ki traja mnogo dlje, kot je kdorkoli lahko predvidel. Kar zadeva uravnoteženosti in ravnovesja. Danes sem imel prvi krok posvetovan s svojimi 27 kolegi. Problem je, da gre za veliko ravnovesja, ampak samo dve mesti. Omenjali smo geografijo, spol in tako naprej, ampak naj vam povem za glavni kriterij in sicer levosredinskimi in desnosredinskimi političnimi družinami. Veliko moramo tudi tukaj postoriti, da, bo, da bodo mesta uravnotežena. Ne, da ne bi poskušali najti najboljšega možnega ravnotežja. V četrtek bomo imeli zasedanje z zgodnjo večerjo in potem bomo čim prej poskušali doseči odločitev. Opominjam pa vas tudi, nekdo je komentiral o tem, kdo je sprejel odločitev. Že samo to, da se posvetujemo z vsemi, traja nekaj časa posvetovanja trajajo dva dni. To je izjemno, ampak zato je treba plačati tudi svojo ceno, kar zadeva podnebje. Strinjam se z Rebeko Harms, da Evropa ni storila dovolj. Spomniti pa vas želim, da smo predvideli stanje, ko moramo povečati svoje prizadevanja na zakonsko obvezujoč način, ampak zato morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. To odraža mnenja številnih mojih kolegov. Glede tega smo zelo natančni. Namreč, če naj bi šli v Evropi še dlje, zahtevamo, da se tudi drugi na svetu zavežejo k enakim zmanjšanjem emisij. Imamo mnogo primerov tega, naprimer, moja država Švedska si je zadala cilj 40 odstotkov do leta 2020 in to velja tudi za Nemčijo. Nekatere države počnejo torej še več in skupaj bi morali storiti več. Nisem nekdo, ki zagovarja to, da bi morali zmanjšati pomen odločitve iz Köbenhavna, ampak veliko dela je treba opraviti še predtem, da se bodo tudi drugi premaknili. Bil sem v Indiji, v Združenih državah, kasneje ta mesec grem na Kitajsko in doseči moramo sporozum na ravni vodi. In to je tista težka stvar, gre za globalni izziv v času, ko nimamo globalnega postopka odločanja, kakršnega imamo v Evropski uniji, zato je težko doseči rezultate, ampak obenem jih moramo doseči Evropska unija, kakor veste, predstavlja samo 13 odstotkov globalnih emisij, zato problema ne bomo mogli rešiti šami, sami. Tudi drugi morajo prispevati. Nekateri pravijo, da želijo ostati zunaj dogovora, ampak to ni mogoče, kajti potem dogovora nikoli ne bo. In še na koncu, v času švedskega predsedstva, si prizadevamo zagotoviti boljši nadzor nad finančnimi trgi, kar je potrebno, če želimo zagotoviti, da bodo finančni trgi delovali bolje v prihodnosti. Začeli bomo tudi pogajanja, ki se bodo nadaljevali v španskem predsedstvu o konkurenčnosti, kako bi lahko dobili bolje delujoče trge dela, kako bi se rešili iz krize, v kateri se trenutno nahajamo, kako bi oživili svoje gospodarstvo. Ne gre. Gre za to, da želimo ustvariti bolje delujoče finančne trge, ampak želimo razpravljati tudi o tem, kako bi lahko zagotovili boljšo konkurenčnost in boljše trge tudi tukaj v Evropi. Hvala. Hvala lepa, predsednik vlade. Besedo ima predsednik komisije Žuzema Barozo. Izvolite. Zelo na kratko, gospod predsednik. Odgovoril bom na vprašanja, ki so bila postavljena v razpravi. Prvič, kar zadeva podnebne spremembe. Bodimo si na jasnem, Evropska unija je zavezana k obvezujoči pogodbi. Ratificirali smo Kyoto, vse države članice so ga ratificirale in podpiramo tudi obvezujočo pogodbo za prihodnost. Če kdo ne želi tega sporazuma, to ni Evropska unija. Realnost pa je, da nekateri od najpomembnejših partnerjev niso pripravljeni na to. Obstajata dve možnosti. Prva možnost je, da ustrajamo pri nečem, za kar vemo, da ne bo delal, delovalo. Druga možnost pa je, da si prizadevamo za čim bolj ambiciozen cilj v Köpenhavnu. Mislim, da je to še vedno mogoče in zato si bomo prizadevali, da bi dosegli čim bolj ambiciozen dogovor, sporazum v Köpenhavnu in vsaj komisija želi zagotoviti, da bo to sporazum med voditelji držav in vlad in poskušali si bomo doseči obvezujoč sporazum, ki nam bo zagotovil jasne cilje za države v razvoju in jasne ukrepe za razvite države, pa tudi za velike, velika gospodarstva, ki se razvijajo in morajo prevzeti svoj delež odgovornosti. Zagotoviti moramo pa tudi finance za države, v, ki se razvijajo in države, ki niso v razvoju, tiste najrevnejše države, kajti brez pomoči se ne bodo mogle prilagoditi in ublažiti posledic podnebnih sprememb. Kar zadeva institucionalna vprašanja. Tukaj treba biti popolnoma iskren. Zdaj smo v pričakovanju novega institucionalnega ustroja, ki je seveda zelo, zelo zahteven večina izmed nas se nas je zelo, zelo borila za to, da bi to dosegli. In to dolga leta. Vsaj devet let po pogodbi iz Nice smo si prizadevali za bolj ambiciozno pogodbo. In zdaj bo potrebno to tudi uveljaviti. To je seveda zapleteno. Tudi Unija je zapletena, gre za Unijo držav in njenih državljanov. In mislim, da je ključnega pomena predvsem spoštovanje ustanovnih pogodb. Konec koncev smo skupnost prava in čim bomo klonili preskušnjavo, da ne spoštujemo tega, kar določa črka ustanovnih pogodb, bo dan, ko bomo tudi klonili pred eh, spoštovanjem unije same. In treba je pač spoštovati pristojnosti sveta, parlamenta, komisije. Jaz sem eden tistih, ki menijo, da Evropa ne more napredovati z zgolj eno samo institucijo, ki skuša prevladati nad drugimi. To je po mojem mnenju napaka. Ta to institucionalno ljubosumje, mislim, da ne služi ničemu. Mislim, da bomo močnejši, če se bomo medsebojno krepili. Mislim, da nam je v interesu, da imamo močan Evropski parlament in Evropska, eh, Lizbonska pogodba, oprostite, daje večje povlastila eh, parlamentu. Prav tako potrebujemo Evropski svet z doslednim vodenjem, koherentnim vodenjem in pa tudi močno komisijo, ki po Lizbonski pogodbi kajti vse čas govorimo o Lizbonski pogodbi, morda je treba vsake toliko časa tudi prebrati to pogodbo in tukaj piše v 17. členu, Evropska komisija promovira interese unije in tudi sprejema pobudje v tej smeri, pa tako bdi nad spoštovanjem eh, pogodbe in ukrepanje institucij v tej smeri. Torej, na komisiji je, da preverja, ali se pogodbe izvajajo tudi tekom tega prehodnega obdobja. To je pristojnost, ki jo komisija ima in komisija bo to pristojnost tudi izvajala. Ob tem pa seveda je treba delati v duhu partnerstva, da bi okrepili evropske institucije. Če ne bomo imeli institucij, ki funkcionirajo, kaj se bo zgodilo? Države članice, še posebej nekatere, bodo skušale odločitve sprejemati mimo institucij. Želimo to? Po mojem ne. Mi si želimo, da bi se odločitve sprejemale v institucionalnem okviru, v okviru naše skupnosti prava. In to je to, kar vam želim iskreno povedati. Okrepiti moramo, skupaj moramo okrepiti naše institucije. Danes smo slišali, kaj nam je povedal Václav Havel. In povedal nam je nekaj izrednega. In kot je dejal Žomo, ne. Nič ni možno storiti brez ljudi, ampak nič ne traja brez institucij. In zato zdaj potrebujemo močne institucije in to je možno le v duhu partnerstva. In zato bi se vam med drugim rad tudi zahvalil za vaše predloge v smislu organizacije in strukture komisije. Tako kot vi sem tudi sam zelo zavezan skupnostni metodi in pa tudi pogodbi, ki jasno določa porazdelitev odgovornosti. Sestava komisije je v pristojnosti predsednika komisije in temu se ne bom nekako odrekel. Ko bom torej predlagal komisije, bom, tako kot storijo vsi skromni avtori, izrazil zahvalo vsem, ki so mi svetovali, obenem pa prevzel polno odgovornost za končni izdelek. In danes sem slišal veliko dobrih predlogov. Ključnega pomena pa je, da razumemo to, da mora vsak izvajati svoje pristojnosti ob spoštovanju drugih institucij, ki seveda morajo izpolnjevati svoje obveznosti, ob nadosem tem pa mora seveda stati evropski interes. Hvala lepa, gospod predsednik, za vaš prispevek. Zdaj prehajamo na druge govornike kot prvi. Inigo Mendes de Vigo v imenu skupine EPP. Izvolite dve minuti. Gracias, señor presidente.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 v realnosti, pa nam je sedaj uspelo najti pravo pot in to je zahvaljujoč švedskemu predsedstvu. Hvala gospod Reinfeld in hvala gospa Wallström. Kaj se je zgodilo s češkim predsedstvom in tako naprej? Na koncu smo dobili pravi rezultat, vsi smo bili, oziroma mnogo nas je bilo nekoliko razburjenih zaradi češkega predsednika, ampak konec koncu imamo pravi rezultat in to je jasno. Sedaj se lahko veselimo polnega vstopa v veljavo Lizbonske pogodbe. Gospod Barozo, ne bom vam dajal na sveto v zvezi s tem, kako sestavljate svojo komisijo, kajti spoštujem vašo avtonomijo in samostojnost, neodvisnost komisije. Zaupali smo vam, da boste ustrezno vodili komisijo in tako je tudi prav. Ampak, ko boste razdelili portfelje, bomo povedali, ali vas podpiramo ali se ne strinjamo z vašo odločitvijo. Sedaj pa, kar zadeva predsednika sveta. Povedati vam želim, kaj se je dogajalo pri oblikovanju prvega osnutka pogodbe. Predlog je bil, da bi ta predsednik sveta, da bi vloga tega predsednika bila, da je to premije, ki je na oblasti vsaj dve leti in pol. To smo imenovali klauzulo Bruton, kajti on je bil na oblasti dve leti in šest oziroma sedem mestov in mesecev in on bi takrat bil upravičen do tega mesta. Potem smo pa to umaknili, kajti v parlamentu smo se spraševali, kakšne lasnosti ima premije, ki jih navadni smrtniki nimajo, da je lahko predsednik sveta. Gospod Reinfeldt, izbrati moramo najboljšega kandidata z moralno avtoriteto in sposobnostjo, da poišče kompromise v Evropi. To je tisto, kar mora biti ključno in glavno orodje je, da je treba predsednika sveta izbrati na podlagi metode kvalificirane večine. Mislim, da v tem ne bi smeli imeti običajnega glasovanja. Obi glasovati moramo z kvalificirano večino. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Ulskog za dve minuti oziroma za minuto in pol. Uh, hi, uh, Gospod predsednik, zelo sem zadovoljna, da je švedskemu predsedstvu uspelo izpolniti svojo strategijo, in da so do konca predsedstva dosegli dober sklep v zvezi z preprečevanjem brezposobnosti. Vendar skrbijo pa me mnogi, ki menijo, da Köbenhavn ne bo takšna zgodba o uspehu, za katero smo upali. Zato je to tudi eden od razlogov, da sem se veselila razprave z gospodom Reinfeldom. In na zasedanju sveta v sklepih piše, da bi emisije morali zmanjšati za 80 ali 90 odstotkov do leta 2050, ampak če želimo to doseči, moramo začeti sprejemati ukrepe sedaj. In če želimo to doseči, potem moramo najti rešitve v zvezi s financiranjem za države v razvoju in države, ki niso v razvoju, kajti te države so zaenkrat najmanj prispevale k podnebnim spremembam, ampak bodo najbolj prizadete. In če ne bomo imeli dogovora o teh vprašanjih, potem ne bo dogovora o krnavno in kaj bomo potem storili kakor je povedal gospod Reinfeldt. Se je Evropska unija odločila, da pripravi občuten, razumen prispevek. Ampak za mene je to nekakšen antiklimaks. To je kakor, da bi si nadeli obliž, ko potrebujemo operacijo. 5 do 7 milijard za prvih nekaj let, to je ena številka, ki se pojavlja, ampak svet je to posebej omenil, vendar to ni zaveza sama po sebi. Težave obstajajo z združenimi državami, z Kitajsko in drugimi državami, pa tudi EU ima pri svojih ambicijah težave in mislim, da je to nujno treba popraviti. Gospodu premijeju Reinfeldu želim podati vprašanje, če bi seveda on ostal tukaj, kako bo švedsko predsedstvo zagotovilo močnejši mandat pred Krnhavnom, kaj moramo uspeti tam. Hvala lepa, gospa Ulfskog. Nekoliko ste prekoračili čas za govor, ampak to bomo naslednjič izravnali. Sedaj pa gospod Aleksandar Lamsdorf za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Sedaj bomo za Lizbonsko pogodbo dobili več demokracije, dobili bomo postopek zaslišanja za visokega predstavnika, tukaj se bodo predstavili vsi komisarji in jih bomo tudi nadzirali, to je dobro. Ampak predsednik sveta ne bo deležen zaslišanja, mi ga ne bomo nadzirali in tudi nacionalni parlamenti ga ne bodo nadzirali. To je demokratična napaka. Ne more biti politični predsednik Evrope, ampak mora biti posrednik med interesi. In minimum je, da, ga, da dosežemo konsens v svetu za njega. Nekdo je dejal, da če volimo papeža, potem mora biti ta katolik, ko pa leti, le volimo predsednika, mora biti ta evropejski in s tem se strinjamo. Potrebujemo nekoga, ki bo deloval evropsko v evropskem svetu. Danes nismo imeli razprave tukaj, eh, razprave, ki so jo živeli liberalci. Mislim, da mora biti preglednost tista, v kateri poteka imenovanje. In naj povem še nekaj gospodu Reinfeldu, ne gre za ravnotežje med eh, srednjo levico in srednjo desnico. Gre za več. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod Janik Žado. Minuta in pa vprosim. Hvala lepa, predsednik. Podnebne spremembe so potočili že 300 tisoč mrtvih in eh, če ne ukrepamo, je to zločin proti človeštvu. Ukrepati je nujno, pa vendar so pogajanja blokirana. Enostavno je reči, da je to zaradi ZDA, ampak mi smo mnenja, da je odgovornost Evrope tukaj tudi zelo velika kot pravi predsednik vlade, žal Evropa ne vodi več v pogajanjih. Evropske angažiranost je zdaj takšna, da naj bi se pogodili štirimi stopinjami otoplitve na planetu. In to ni sprejemljivo in ni več dovolj, da se skrivamo zgolj za zakonodajnim vidikom tega predloga. Dan danes je jasno, da so Japonska, Noroška, Švica pripravljena storiti več kot Evropa. Afrika, Južna Afrika eh, in Brazilija, Indija eh, tudi prevzemajo večje zaveze, kot to morda zahteva znanstvena skupnost. Če si velja torej kaj zapomniti iz tega, kar je dejal gospod Václav Havel, je treba eh, si zapomniti, da moramo biti realisti in obenem tudi dovolj skromni in treba se zavedati, da ni tako, kot sami morda mislimo, da se nič ne premika brez Evrope. S tem, ko ne upošteva Ruska parlamenta in odbora za okolje, je svet sam tisti, ki je odgovoren za morbitni neuspeh v Kobenavnu. Ni še pozno, Evropa lahko prevzame vodilno vlogo in takoj sprejme zavezo 30 odstotkov znižanja da zagotovimo 30 milijard za, Evrop, za države na južni polobli in na ta način bomo prevzeli vodilno vlogo od američanov. Hvala lepa. Besedo pa ima zdaj za eno minuto kolega Konrad Šimanski. Hvala lepa. Sklepi sveta so dober temelj za to, da odpravimo ponoma nerealna pričakovanja Evrope na področju podnebnih sprememb. Naše ukrepi na področju podnebnih sprememb eh, morajo biti pa ponoma pogojeni s tem, kar bodo počele eh, ZDA, Indija, Brazilija, Kitajska. To, da pomagamo državnemu razvoju, ne sme se suti našega gospodarstva, kajti gospodarska rast je tisto, kar nam omogoča financirati tehnološke spremembe, ki so ključnega pomena za varovanje okolja. In eh, ne moremo priti do situacije, kjer eh, države, ki eh, porabljajo velik delež premoga v svojem energetskem spletu, plačujejo dva kratno. Najprej zaradi uporabe te tehnologije, drugič pa za razvoj novih tehnologij. Tako da mislim, da moramo na novo zastaviti celotno razpravo. Hvala lepa, besedo ima Mario Borgecio za dve minuti. Grazie, Hvala lepa, gospod predsedajoči. Pred nekaj dni smo dobili pomembno sodbo Štrasburškega sodišča. Sprejeta je bila pomembna odločitev. Evropska komisija se je izrazila zelo držav, zadržano v zvezi s tem vprašanjem. Šlo je za križe v učilnicah v Italiji. Ni šlo za svobodo izražanja veroizpovedi, ampak za tradicijo. In tako je bilo kršeno načelo subsidijarnosti. In na kakšen način je to povezano z ratifikacijo Lisbonske pogodbe, se boste vprašali. Ali smo lahko gotovi, da se, razvo, da se ta razvodenitev prava ne bo nadaljevala in ali nismo pred hudimi nevarnostmi. Evropska komisija bi se morala odzvati mnogo odločneje. Tudi glede na proteste v številnih političnih strankah v Italiji, zlasti v moji politični stranki, gre za občutenje naših državljanov, gre za občutek pripadnosti in ne gre za politična in verska vprašanja, gre za tradicijo. Velik filozof je dejal, da bi se morali počutiti zavezani tej tradiciji. Potem pa še nekaj besed o imenovanju. Slišali smo zelo različna mnenja in postavilo se je vprašanje, ali ne bi v zvezi s tem sklicali izrednega vrha. Balkan Ende, Milibrand in še nekateri se omenjajo. In šlo je tudi za trilateralnih, to se je dogajalo v trilateralnih uh, pogovorjih, ampak to je v nasprotju s preglednostjo. Mislim, da bi morali konkretno ukrepati. odločitve se morajo dogajati na pregleden način, ne pa za hrbti državljano in pa za zaprtimi vrati. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod uh, Wagner. Gospod predsedojoči. Sedaj je napetost glede ratifikacije Lizbonske pogodbe za nami. In sedaj se moramo ukvarjati z vprašanji, kako bomo v prihodne obravnavali nacionalistično držo, ki ogroža evropsko združevanje. Po mojem mnenju je oziroma oviranje evropskega eh, eh, združevanja ni dopustno. S tem se moramo ukvarjati. Ukvarjati se moramo s tem, kakšne ukrepe bi lahko sprejeli v naslednjih dneh in letih. Sam sem skromen poslanec. Želim si predsednika sveta, ki bi bil po možnosti ženska, ki se zauzema za evropski federalizem, za evro, za šengenski prostor. In želim si nekoga, ki se identificira z listino temeljnih eh, pravic Evropske unije in se za njo tudi zauzema. Hvala lepa, spoštovani kolega spoštovane kolegice in kolegi. Naj vas opozorim na to, da je z nami delegacija Senata Malezije. Obiskovalci so na tribuni in jih lepo pozdravljam. Senatorja oziroma predsednika Senata Malezije lepo pozdravljam odnos med malezijskim parlamentom in pa med Evropskim eh, parlamentom obstaja. To je cvetoče gospodarstvo in igra zelo pomembno ulogo. Prispeva tudi k povezavi med različnimi azijskimi ljudstvi. Zelo smo veseli, da lahko pozdravimo prijatelje iz Malezijskega senata. Torej, z nami je z nami so ti obiski. Sedaj pa dobi besedo gospod Elmar Brok za dve minuti. Gospod predsedujoči,